zadeve in varnostno politiko o razmerah v Etiopiji. Beseda dobije gospod komisar, izvolite. Thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. v imenu gospo, gospe Mogherini eh, pozdravljam eh, priložnost, da spregovorimo o Etiopiji. Štiri dni pred volitvami. Res je pomembno, da danes izmenjamo mnenja o tej zelo pomembni državi. Naj začnem sa sledečim. Eh, komisija bi rada pozdravila Eh, vlogo Etiopije, zato da bi ustvarili eh, bolj stabilno in mirno regijo v tem delu Afrike. Etiopija si prizadeva tudi v Južnem Sodanu. Prispevala je znatno število enot misije Afriške unije v Somaliji. zlasti v boju proti Al-Shababu in sicer je bila pri tem zelo uspešna. To kaže, kako pomembna je Etiopija kot partnerica za Evropsko unijo v smislu regionalnega miru in stabilnosti. Imamo skupne interese in pa podobna stališča, o številnih globalnih vprašanjih, kar se tiče priseljevanja in pa kar se tiče a, razseljenih a, oseb. Etiopija je ključna država izvora, je tudi tranzitna država, pa tudi a, ciljna država. V Etiopiji je 680 tisoč beguncev in s tem so povezane številne težave. Etiopija je aktivno vključena v postopek iz Hartuma. Islamska država je v Libiji pred kratkim obila etiopske državljane. In Etiopija se bori tudi proti terorizmu. To je uh, zelo pomembno za etiopsko vlado. Uh, Etiopska vlada je izrazila pripravljenost, da bi razširili sodelovanje eh, o tej temi z Evropsko unijo. Kar se tiče podnebnih eh, sprememb, etiopska politika v globalni razpravi je skladna s stališčem Evropske unije. Evropska unija namerava podpisati eh, deklaracijo o sodelovanju s Etiopijo. Številne države članice Evropske unije so eh, to že podpisale. Kar se tiče gospodarskega razvoja in pa znižanja eh, revščine. Etiopija je iz številnih vidikov zgodba o uspehu v Afriki. Evropska unija in države članice namenjajo pomoč Etiopiji in to je obrodilo sadove. Eh, v okviru razvojnih eh, ciljev tisočletja in sicer tudi na področju socialne in eh, gospodarske rasti. Kar se tiče gospodarske rasti, je v tem letu uh, ocenjeno sledeče. Rast naj bi znašala od 7,5 do 8,5 odstotkov. To je zelo dober rezultat za to regijo. Poleg tega je revščina v Etiopiji padla za eno tretjino in sicer med letom 2000 in 2011. To so znatni, uspe, znatni uspehi in vesel sem, da je naša podpora prispevala k tem dosežkom. Toda vsi vemo, da ima ta medalja tudi drugo plat kot velja tudi za številne postkonfliktne položaje, je demokratična tranzicija v Etiopiji dolgoročna in ne poteka vedno gladko. Evropska komisija se dobro zaveda, da politično okolje v Etiopiji ni pregledno verodo, in verodo, oziroma ne omogoča um, verodosto, verodostojnih in pa um, dobrih volitev. To smo omenili tudi uh, v osmem členu. Uh, in sicer smo o tem govorili tudi na najvišji ravni. Vedno znova smo povdarjali potrebo po resničnem uh, dialogu za opozicijo, uh, In pa opozarjali smo na zagotavljanje svobode tiska, združevanja in izražanja mnenja. To sicer zagotavlja tudi etiopska ustava. Mnenje etiopske vlade je, da je njihova poglavitna skrb stabilnost in pa varnost in mir za državljane in da zato ne morejo. O, Eh, tvegati eh, destabilizacije v državi, kar bi lahko škodilo gospodarskemu napredku. Ne morem reči, da se z vsem strinjamo. To, da imamo odprt dialog o teh vprašanjih. Včasih dosegamo tudi konstruktivne rezultate. Naprimer, pogovarjamo se o možnosti sodelovanja pri tem, da bi izboljšali etiopske medije, tako zasebne kot eh, javne. In to je tudi rezultat um, dialoga v skladu z osmim členom o medijih. Nekaj besed o volitvah. Vsi se zavedate, da uh, da smo imeli tudi spremljanje razvoja po zadnjih volitvah. Poročilo v, od 2005 do 2010 je bilo žal zavrnjeno. Nismo prijeli povabila na volitve, ki bodo potekale v naslednji, naslednjo nedeljo in zato Evropska unija ne bo poslala misije za opazovanje volitev. Odločili smo se, da ne bomo finančno podprli UNDP eh, volivnega programa. Položaj novinarjev, eh, avtorjev spletnih eh, dnevnikov in, in pa opozicijskih, volitev, opozicijskih politikov je zaskrbljujoč. Ljudi zapirajo zato, ker so izražili, javno izrazili svoje mnenje. Torej, skupaj z državami članicami, ki so bile prisotne tudi v Addis Abebi, eh, spremljamo postopke, eh, spremljamo vse pomembne teme, o tem se pogovarjamo tudi z oblastmi vključno govorimo o a, antiterorističnih zakonih. Etiopske oblasti se povsem zavedajo naših skrbi. Naše globalno partnerstvo za Etiopijo zato ne pomeni, da je, da je Evropski uniji niso mar težave, za katerimi se sooča Etiopija. Tudi uh, januarja smo govorili o tem od pododbora za človekove pravice, pa tudi septembra 2014. Leta 2014 je Evropska unija objavila dve izjavi o uh, položaju v zvezi s človekovimi pravicami v Etiopiji še naprej. Bomo spremljali, tesno spremljali položaj in se bomo javno odzvali, kadar bo to potrebno. Veselim se slišati vaša, vaše stališča v zvezi z odnosom a, eh, z Etiopijo. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, Hvala lepa, gospod komisar v imenu Evropske ljudske stranke dobi besedo Davor Ivo Stier. Dve minuti, izvolite. Hvala, gospodine predsednik. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar. Eh, Etiopija je eh, druga država v Afriki glede na število prebivalcev in je zato eh, ključnega pomena tudi z strateškega vidika. Pomembna je za našo varnost in sicer iz vseh razlogov, ki ste jih vi, gospod komisar, navedli. Zaradi tega eh, smo tudi zelo zaskrbljeni zaradi omejitve eh, državljanskih svoboščin in eh, pravic. Poleg tega pa smo zaskrbljeni tudi zaradi delovanja revolucionarne fronte. Vidimo, da ni dobrega upravljanja, da je veliko revščine, In zaradi tega je zelo pomembno, da so volitve ta vikend eh, svobodne, da so dobro organizirane, da vlada izpusti politične zapornike in novinarje. Poleg tega je potrebno eh, vzpostaviti eh, postopek sprave, to je ključnega pomena za razvoj Etiopije. Naše razvojno sodelovanje se mora osredotočiti ravno na te cilje. Etiopija je namreč pomembna partnerica v eh, tej regiji. Nadaljevati mora eh, z konstruktivnim sodelovanjem. Če tudi je siromašna država, eh, je sprejela več kot 680 tisoč beguncev. Etiopija je pomembna tudi v boju proti radikalnim ekstremističnim organizacijam, kot je Al-Shabaab. Ravno zaradi tega, ker želimo, da bi bila Etiopija, naša močna partnerica, moramo vzpodbujati načelo pravne države in pa eh, dobro upravljanje. Potrebno je sprožiti spravni postopek in pa postopek demokratizacije. Najlepša hvala. Hvala. Uh, hvala. V imenu socialistov in demokratov. Gospa King, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Etiopija je ključnega vidika za svobodo na afriškem rogu, za Somalijo, za Eritrejo, pa tudi za Južni Sudan. Poleg eh, tega pa ima tudi pomembno mednarodno vlogo. Če želi uresničiti, pa mora najprej vzpostaviti mir znotraj svojih meja. Eh, ne moremo zagotavljati razvojne pomoči, če ne bo prišlo do demokratizacije države. V nedeljo bodo potekale volitve, kot smo slišali. Ampak izid teh volitev že poznamo. Unija se je odločila, da ne bo eh, poslala opazovalcev na te volitve. Gospod predsedojoči, mi smo glavna donatorka pomoči tej državi, zato je naša naloga, naša odgovornost, da nadzorujemo spoštovanje človekovih pravic, da uspodbujamo dobro vladanje in pa eh, postopek demokratizacije. Eh, še zmere v državi prihaja eh, do zlorab, eh, do zločinov. Tade se sime in drugi mladi študenti so le primer oseb, ki jih je areterala vlada v Etiopiji. Zauzemali so se za pravice na afriškem rogu. Šlo je za študentski eh, protest. 20 jih je bilo eh, poškodovanih. In eh, bloger je v, neki bloger je v zaporu že eno leto. Novinari so ustrahovani. Niti evropski potni list Eh, ne prepreči zlorab države. Eh, aretirali so celo švedska novinarja, eh, ki so jo izpustili po 14 mesecih zapora. V Etiopiji prihaja do gospodarskega razcveta in čas je, eh, da tudi vlada naredi korak naprej v smeri bolj enakopravne države, ki spoštuje človekove pravice. Najlepša hvala. V imenu EKR, pan posel. V imenu skupine EKR, gospod Petrovski. Jedna minuta. Pani profesorže, prosim bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod e, predsedujoči, dame in gospodje. Kmalo bodo v Etiopiji potekale eh, volitve in čeprav prihaja do številnih kršitev človekovih pravic in čeprav je prišlo do številnih nepravilnosti pri zadnjih eh, volitvah, ki jih je spostavil tudi komisar, Evropska unija eh, Etiopiji še naprej zagotavlja razvojno pomoč iz razvojnega sklada. Zaradi tega moramo vzpostaviti učinkovit nadzor Eh, in eh, morali bi poslati opazovalce na volitve. Etiopija je eh, pomembna država za Evropsko unijo, že če pogledamo z vidika migraciji. Islamski teroristi so brutalno ubili krščanske begunce v Libiji in to je prispevalo k nemirom. Na vsak način moramo uh, poslati opazovalno misijo v Etiopijo, če tudi vemo, da Evropska unija ne bo uh, povabljena na te volitve. To je ena izmed držav, uh, ki ima največ prebivalcev v Afriki, kar 96 milijonov in zato je to ključnega pomena. Najlepša hvala. Sedaj pa Louis Michel. Oui, président, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Ravno kar sem se vrnil iz eh, Adisa Bebe, kjer sem se pogovarjal z premijejem o prihodnih volitvah, pa tudi o regionalni situaciji. Občutek, eh, ki mi ga je dal Haile Mariam eh, Dezalen, premije Etiopije, je, da je to razmeroma tolerantna država. Premije je e, musliman, v tej državi je veliko kristjanov. E, več kot 5000 e, km mejo ima Etiopija in zaradi tega je zelo izpostavljena sosedom. Poleg tega je izpostavljena tudi islamističnim gibanjem, kot recimo Al-Kaidi po posredovanju Afriške unije v Somaliji eh, so posledice seveda čutili eh, tudi v Etiopiji. Zaradi tega mora Evropska unija vzpostaviti sodelovanje z to eh, ključno državo v Afriki. 96 milijonov prebivalcev, več kot 96 milijonov, to je država, ki je ključnega pomena. Združene države Amerike eh, že dolga leta podpirajo eh, to državo. Eh, ta država ima vodilno vlogo na področju boja proti terorizmu. Eh, in eh, gospod Salovi, nekdani predsednik, je imel eh, vizionarski pristop, njegov naslednik Teshume je veliko mlajši, je pa odgovoren in Področje, na katerem mora Etiopija nadoknaditi, je seveda spoštovanje človekovih pravic. Na vsak način pa potrebujemo sodelovanje z vlado v Etiopiji. Hvala lepa. Gospod Louis Michel, sedaj pa Gue NGL in Lidija Senra Rodriguez za minuto. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Gospod komisar, sprašujem se, kako lahko rečemo, da Etiopija model za izkorinjene revščine, če govorimo o vladi, ki je dala 10 milijonov hektarov zemlje tujim multinacionalkam vlada. Um, uh, da je um, omogoča um, multinacionalkam, da uničujejo področja, kjer živijo ljudje, daje na voljo koncesije za uporabo vode, eh, ki je potrebna prebivalstvu Etiopije. To bo povzročilo še več mrtvih, še več revščine v eh, državi, kjer 80 odstotkov ljudi živi z manj kot dvema dolarjema eh, na dan mislim da to služi multinacionalkam evropske unije ne pa ljudem ki živijo v tej državi. Prosim, povejte gospe Mogherini, naj prepreči eh, te projekte v Etiopiji. Le na ta način smo lahko borili proti terorizmu in reševali življenja. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih. Eh, gospod Sebastian. Hvala. Eh, precej prestrašen sem potem, ko sem eh, to, s tem, kar sem slišal. Eh, volitve v Etiopiji so farsa. Etiopija je četrta država, ki dobi največ razvojne pomoči iz EU. In opozovalci volitev ne smejo vstopiti v to državo. In Eh, nekateri so v zaporu le zato, ker so vstopili na območja, kamor ne bi smeli iti. Eh, blogerje, novinarje, opozicijske politike se zapira, eh, zapira se pripadnike etničnih manjšin. Etiopska vlada ne omogoča dostopa do določenih regij, kjer so številne ženske posiljene kako bo Evropska unija obsodila etiopsko vlado in obsodila takšne kršitve človekovih pravic. Moramo spostaviti misijo, ki bo preučevala kršitev človekovih pravic in trpinčenje. Eh, ne smemo dovoliti, da etiopska vlada tako krši človekove pravice in da je pri tem še podpira Evropska komisija. Mi imamo pomembno odgovornost, ko gre za trpljenje tisočev ljudi in ne moremo gledati stran. Ne, uh, sicer bomo zavezniki takšnega trpinčenja, zato moramo ukrepati. E Najlepša hvala v imenu skupine IFDD. E Gospod Carver, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko zaskrbljenosti je v tej dvorani glede človekovih pravic v Etiopiji in seveda je potrebno Etiopijo spodbuditi, da spoštuje človekove pravice. Ampak eh, vzamite eh, si eh, za primer preselitev vaščanov, ki jih selijo iz enega območja na drugo eh, zgolj z namenom komercializacije. Evropska unija in njene države članice se morajo pogledati v ogledalo, vprašati se morajo, ali se razvojna pomoč, ki jo zagotavljajo, zares uporablja v prave namene. Več kot 650 tisoč beguncev eh, je sprejela eh, ta država. Poleg tega eh, ima ta država tudi zelo visoko število prebivalcev. Pomembna je zaradi Eritreje, Somalije in Južnega Sudana. Ključnega pomena je razvoj njenega gospodarstva, hkrati pa je ta država pomembna tudi za regionalno stabilnost. Na mest mesto odziva na krizo in eh, na mesto preprečevanja nadaljnih migracij bi morali uspodbuditi prosto trgovino v tej državi. To je področje, kjer je bila vloga Evropske unije seveda destruktivna. Eh, ključnega pomena za eh, to državo je kava. Če bi eh, Afriki želeli zares omogočiti razvoj, potem moramo ukiniti protekcionistične pro, ukrepe, ki jih imamo. Najlepša hvala. Gospa Marie-Kristin Arnautu, za minuto je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči ne eh, želim predvidevati odločitve eh, svobodnega etiopskega naroda, ampak gospod eh, Desalen bo najbrž zmagovalec volitev v nedeljo. Evropska unija mora podpreti vlado v Etiopiji, kajti Etiopija pomeni eno izmed redkih držav, ki zagotavlja stabilnost in mir v regiji ne moremo eh, države prepustiti eh, Kitajski. Eh, poleg tega se moramo zavedati, da potrebujemo že zaradi številnih evropskih podjetij, ki se nahajajo v Etiopiji, da potrebujemo tesnejše sodelovanje z Etiopijo tudi pri zagotavljanju varnosti. Poleg tega moramo pomagati eh, Etiopiji eh, tudi na področju eh, migracij. Tukaj govorim predvsem o nezakonitem priseljevanju in govorim o pomorih kristijanov, ki postanejo žrtve islamske države v Siriji. Hvala lepa. Gospa poslanka, gospod Venta je naslednji za vrsti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. 25. maja eh, bodo etiopici odšli na volišča, ampak zdi se, da te volitve eh, ne bodo ustrezale mednarodnim standardom. Rezultati eh, ne bodo verodostojni. Eh, načelo demokracije je eh, politični pluralizem. Eh, če želiš organizirati volitve, moraš najprej zagotoviti pravičen predvolilni postopek. Poleg tega moraš vsem volilnim udeležencem omogočiti, da lahko na volitvah tudi sodelujejo. Zaradi tega moramo podpreti politično razpravo v Etiopiji, poleg tega pa tudi volilno pravico. Svoboda govora je ključnega pomena za svobodne volitve, ampak eh, Etiopijska vlada izključuje opozicijo, jo preganja in tepta človekove pravice. Neodvisni novinari in eh, blogari so eh, bili aretirani, manjšine so preganjanje, kristijani so preganjani, poleg tega pa prihaja tudi do posilstev in mučanja. Evropska unija bi morala vplivati na vlado v Etiopiji, da spoštuje eh, kotonujski eh, sporazum, tudi kar eh, zadeva človekove pravice. Poleg tega pa je potrebno takoj vzpostaviti postopek, ki bo omogočil preiskavo nedavnih dogodkov v Etiopiji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Weidenholzer za minuto. Izvolite. Hvala eh, lepa, gospod eh, predsedujoči. Etiopija zagotavo eh, igra ključno vlogo za stabilnost na afriškem rogu, ki je ključnega pomena tudi za našo varnost. Etiopija zagotavlja to stabilnost in varnost in zato jo tudi ustrezno nagrajujemo. Drage kolegice in kolegi, zavedati se moramo, da varnosti ne moremo izenačiti z mirom. Eh, varnost, trajnostna varnost pomeni spoštovanje načela pravne države, eh, pomeni spoštovanje človekovih pravic in eh, pomeni udeležbo vseh členov družbe obstaja torej določena zaskrbljenost in če se zatem ne bomo soočili, če ne bomo vsaj poskušali poskrbeti za drugačen razvoj, potem bomo res eh, odprli vrata ekstremizmu. Z eh, navidezno varnostjo ekstremizma v tej regiji eh, zagotovo ne bomo porazili. Fabio, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kastaldo eh, za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 25. maja bodo potekale nove volitve v uh, Afriki. To bodo še ene navidesne volitve, kajti ankete kažejo, uh, da uh, bo trenutna vlada dobila 99,5 odstotka glasov. Ta država ima rekordno število eh, aretiranih novinarjev. Kot eh, opazovalec sem sodeloval pri volitvah v eh, Tuniziji in v Nigeriji na afriškem kontinentu. In v očeh teh državljanov sem videl upanje za vzpostavitev prave demokracije. Ne zadostuje določeno število vojakov, Eh, zato, da bi vzpostavili načelo pravne države. Poglejmo si, kaj se vsakodnevno dogaja uh, v uh, Etiopiji. Uh, poleg tega pa moramo k odgovornosti pozvati uh, tudi Kitajsko. Mi uh, moramo spoštovati naše vrednote, pa naj bo cena še tako visoka. Mm, najlepša hvala. Sedaj pa Steve Briwa. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedojoči. Eh, afriški rok je ključnega pomena, ravno tako pa tudi Etiopija, katere gospodarska rast se le krepi. Eh, močna in eh, strukturirana država eh, pomeni gospodarski razvoj. In Etiopija predstavlja pravi vzgled za politično stabilnost v regiji. Poleg tega je to izjemno raznolika država, tako v verskem pogledu, kakor tudi v etničnem pogledu. Leta 2012 je zelo priljubljeni predsednik eh, Zelavi eh, ponovno eh, dobil oziroma dosegel spektakularen rezultat. Zato mislim, da ne smemo posegati v notranje zadeve države ne moremo prispevati k destabilizaciji, kajti nihče ne more predvideti, kakšen bo uh, končen izid. Poleg tega pa uh, se moramo osredotočiti tudi na potencial, ki ga predstavlja Etiopija v gospodarskem pogledu. Vzpostaviti moramo uh, sodelovanje, hkrati pa poskrbeti tudi za pravično trgovinsko izmenjavo. Najlepša hvala, sedaj pa Alesija Marija Moska. Izvolite. Okay. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsako prizadevanje strani Etiopije, da ukrepi gospodarski rast in da zmanjša revščino, je prizadevanje, eh, ki ga lahko le podpremo, ki mu lahko le eh, zaploskamo. Ampak to ne bo zadostovalo, če ne bo Etiopija zagotovila tudi trajnostnega demokratičnega razvoja. Tega trajnostnega demokratičnega razvoja pa ne bo Eh, če bodo še naprej omejevali svobodo govora, če bodo še naprej teptali človekove pravice. Eh, to je ena izmed ključnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. In zaradi tega eh, ne moremo sprejeti to, kar se bo zgodilo v Etiopiji, predvsem na prihodnjih volitvah. Gospodarsko situacijo ne moremo obravnavati ločeno. Pri tem ne smemo pozabiti na eh, človekove pravice, na državljanske svoboščine. Državljane ne smemo, državljanov ne smemo enostavno zapustiti, ravno tako tudi ne predstavnikov medijev, če želimo trajnostni razvoj v tej državi. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa eh, Julie Ward eh, za minuto. Izvolite. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospodu Weizenholzerju in eh, drugim, ki so spregovorili eh, na eh, to temo, ki je zahodni mediji ne obravnavajo ravno pogosto. Sama sem sodelovala z predstavniki civilne družbe v Etiopiji in zdi se mi pomembno, da spregovorimo o tej temi, kajti opozicija nima prav nobenega glasu. E, volitve bodo potekale v nedeljo ob zatiranju civilne družbe in e, prihaja do napadov e, na ženske, na otroke, e, posilstva e, in mučenje e, se v tej državi e, redno uporabljajo. E, Etiopija je na četrtem mestu eh, po prijemu razvojne pomoči Evropske unije. Torej, eh, Evropska unija mora podati jasno izjavo, in sicer pred 24. Eh, majem. Zavezati se mora spoštovanju človekovih pravic in izreči svojo solidarnost z eh, prebivalci Etiopije. Pomoč Evropske unije se ne sme uporabljati za etnično preganjanje in za eh, kršenje človekovih pravic. Varnejša in mirnejša Etiopija Mm, ne more biti eh, zgrajena na volitvah eh, brez vsakršne prave opozicije in tudi ne na teptanju eh, človekovih pravic. Ali sprejemate modri karton? Gospod Kava bi vam rad zastavil vprašanje. Gospa Ward. Ali sprejemate modri karton gospoda Kave? Ja, Hvala lepa. Eh, gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste sprejeli moj modri karton, gospa Ward. Vsi v tej dvorani smo zaskrbljeni zaradi eh, človekovih eh, pravic, zaradi nespoštovanja človekovih pravic. Ampak ali se ne strinjate, da je afriški rok ogrožen zaradi islamskega fundamentalizma in Etiopiji bi se pravzaprav morali pokloniti zaradi boja proti ekstremizmu? In uh, zanima me, ali menite, da islamski fundamentalisti zagotavljajo pravice ženske in pa otrok. Veliko uh, časa sem uh, preživela ob uh, delu z uh, predstavniki civilne družbe. In uh, danes sem tukaj spregovorila zato, da bi dala glas vsem tistim, uh, ki nimajo pravice spregovoriti. Organizacije, s katerimi sem sodelovala, so mi predstavile velike kršitve človekovih pravic. Eh, govora je predvsem o nasilju nad ženskami in deklicami v Etiopiji. Ja, eh, zauzemam se za človekove pravice. Ena izmed največjih grožen eh, varnosti demokraciji je, da nismo enakopravno zastopani na svetu. Moške in ženske kje moški in ženske nismo enakopravno zastopani in zato je to velik problem v družbi. Odgovorila sem na vaše vprašanje. Največja grožnja, gospod Kava, je, da imajo vajeti v rokah moški. Sorry, uh, no, uh... Se opravičujem, sedaj pa Ana Gomeš. Dve minuti. Na Etiopije, agendadas pa 24. maju, ne so. 24. maja bodo potekale volitve v Etiopiji. Ne bodo pravične, eh, pa tudi ne demokratične. Eh, opazovalna eh, misija je leta 2005 in 2010 ugotovila, da temeljna načela niso bila spoštovana. In to je glavni razlog za to, da letos ne bomo poslali opazovalne misije v Etiopijo. In zaradi tega. Eh, ker ne želimo eh, podpirati eh, vlade v njenem propagandnem boju. EPFRD e, e še naprej zatira opozicijo, vsako leto priprejo veliko število predstavnikov opozicije in edini predstavnik opozicije ne bo mogel sodelovati pri volitvah zaradi tega, ker eh, je bil eh, že izključen iz eh, predvolilnega boja. Sama sem bila vodja opazovalne misije v Etiopiji in lahko vam povem, da je v zaporu toliko novinarjev in toliko blogerjev, da je težko govoriti samo o boju proti terorizmu. Etiopija prejema veliko pomoči iz Evropske unije, je pomembna zaveznica Evropske unije, pa tudi Amerike, ko gre za varnost v regiji. In zaradi tega zatiskamo oči, ko prihaja do hudih kršitev človekovih pravic v Etiopiji in ko gre za zatiranje Romov. Evropska unija mora od etiopijske vlade zahtevati, da izpusti vse novinarje, vse predstavnike uh, opozicije. Julija 2014 je bil areteran predstavnik opozicije v Jemnu in izročili eh, so ga eh, Etiopiji. Če si bo Evropska unija še naprej zatirala oči, bo to prispevalo k ekstremizmu. To je slabo za interesa Etiopije in eh, slabo tudi za nas. Etiopija je država strateškega pomena v regiji, zato ne moremo enostavno molčati. Politiko eh, v Etiopiji bo potrebno spremeniti, kajti Etiopija ima velik vpliv in lahko močno vpliva na regijo. Uh, eh, Gospod predsedujoči, situacija v Etiopiji je alarmantna v nedeljo bodo parlamentarne volitve v Etiopiji, vendar demokracija obstaja le deklarativno in str nad strankami se izvaja represija. Svoboda medijev je popolnoma omejena, poleg tega pa mora biti eh, novinari eh, podvrženi avtocenzuri, če ne želijo, da bi jih zaprli. Etiopija je sicer krščanska država, vendar jane tam preganjajo islamisti. In eh, moramo se boriti proti tem uh, uh, silam. Prav tako je zelo zaskrbljujoče to, da se preseljuje ljudi iz podeželja uh, v mesta. Kmetijstvo je pomembno za lokalno prebivalstvo, zato moramo zaustaviti to, da se lokalno prebivalstvo nasilno dozemajo kmetijska zemljišča. Nikola Caputo. Nikola Caputo. Prego. Hvala, gospod predsedujoči. Premalo storimo za Etiopijo. Etiopija se sooča z velikimi gospodarskimi in družbenimi težavami in ima eno najmanjših eh, pričakovanj življenjskih eh, eh, dob. Pod 69 let nimajo dovolj vode. Ženske morajo prepešačiti kilometre za to, da pridejo do vodnjakov. In veliko ljudi umre zaradi pomankanja vode in zaradi slabih zdravstvenih in um, higijenskih pogojev. Mladi um, bežijo iz države in iščejo delo drugot. Poleg tega muslimani in kristijani ne živijo v sožitju. Uh, vlada sicer želi investirati v industrijski razvoj, vendar to ne bo uh, učinkovito, če ne bodo omogočeni osnovni življenjski pogoji. Evropska unija se mora bolj zauzemati za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v Etiopiji. Hvala. Hvala. Smarja, se izvolite. 19. aprila je ISIS naložil eh, video, katerem se vidi, kako so obglavili 13 etiopskih kristjanov. Na ta način želijo uh, prestrašiti etiopske kristjane. Džihadisti tako promovirajo svoje zlovešče cilje. Vsak dan v Etiopiji Eh, na stotine ljudi mora zapustiti eh, državo, ker je revna in nestabilna. Vse disidente pa zaprejo. Morali bi se zauzemati za svobodne volitve in za svobodo medijev. Zato smo zelo zaskrbljeni eh, glede te velike krščanske države. Mislim, da bi Evropska unija se morala bolj zauzemati za varstvo človekovih pravic, in demokracije Etiopija ne sme biti zgolj dvorišče za multinacionalke, zlasti kitajske multinacionalke. V ovom parlamentu, poštovane kolegice in kolege, imam osjećaj, da. Kočič, razpra... v tem parlamentu se mi zdi, da se zgolj pogovarjamo. Ta razprava je podobna razpravi v Turčiji. povemo, kaj je pozitivno glede Etiopije, povemo, kaj je koristno za Evropsko unijo, za Evropo. Če bi bila Etiopija članica EU, bi bila največja država po številu prebivalcev. Etiopija je faktor stabilnosti v zelo nemirnem delu sveta. In je tudi, varstvo, je tudi jamstvo za varstvo naših interesov v tem delu sveta. Zato mislim, da moramo pomagati tej državi, vendar pa tudi zagovarjam to, kar pravijo kolegi in sicer, da sedanja vlada ravna nedemokratično. Prosim vas vse, da eh, skuša obravnavati uh, vrednote na enak način, ko govorimo o državah, za katere imamo poseben interes, ko govorimo o Etiopiji, Turčiji in tako naprej. Buon anno. Per favore. chiedo scusa non avevo visto il nome Prisluhnil sem razpravi in vsi pravijo, da je, oziroma nekateri pravijo, da je Etiopija v zelo slabih razmerah, nekateri pravijo, da vsako sekundo umre en etiopec in potem nekdo pravi, da bodo išli iz revščine. No, dogovorite se, kakorkoli že. Mislim, da bi morali govoriti, bi morali govoriti več o naših mladih, o naših starih ali pa bi morda morali govoriti o Libiji, o tistih, ki so šli tja in bombardirali Libijo. Sedaj pa imamo težave v Libiji, imamo resne težave v Libiji in k nam prihajajo uh, uh, kriminalci. Danes se je to zgodilo v Italiji in v Italiji imamo zelo slabo vlado, ki pravi, da to ni res. No, to je, ali to tista Afrika, ki si želi Evropo? Zbudite se. Eh, grazie, Hvala. Zdaj pa ne na zadnje še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 Etop je zelo pomemben partner Evropske unije, ključna država, ki ima ključno strateško pozicijo v tem območju. Zelo me skrbi, da volitve ne bodo dosegale demokratičnih standardov, niti standardov Afriške unije. To pa zaradi represivnega okolja in zaradi tega, ker si etiopska vlada prizadeva za uh, omejevanje političnega pluralizma in svobode medijev. Etiopija je druga država po številu eh, novinarjev, ki so v izgonu ali v zaporu. Politične stranke nimajo dostopa do državnih medijev in nimajo pravice do javnih kampanj vladajoča vlada ima tudi popoln monopol nad um, lokalnimi, um, uh, nad lokalno samopravo in to so kršitve človekovih pravic in to moramo javno obsoditi, saj to ni spremljivo. Hvala. Tomask, Hvala. Pa ne pošlje za mile slova, hrbanje vedno pač šum na. Hvala za vaše prijazne mm, eh, besede. Sedaj več ne bom gledal na čas, ko boste spregovorili. Sedaj pa vam dam besedo komisarju. V imenu vsake predstavnice, izvolite. Streljanides, Tekka Flopis. Sad izvolite. Thank you so much, president. Gospod predsedujoči, hvala za to razpravo. Ob tako primernem trenutku strinjam se z večino pomislekov, ki ste jih eh, izrekli glede našega partnerstva. Vendar to partnerstvo ima veliko vidikov in obrazov in lastnosti, nekateri so bolj sporni kot drugi. Moramo se zavedati, da prihaja do pozitivnega razvoja v tej državi. Prav tako vidimo konstruktivno vlogo v regiji in onkraj same regije. Naša, naš cilj je, da nadaljujemo sodelovanje z Etiopijo. Moramo okrepiti svoje sporočila glede demokratizacije človekovih pravic in temeljih svoboščin. Po volitvah bomo še okrepili naše sodelovanje z oblastmi in bomo skušali doseči dolgoročno demokratizacijo države. Če Etopija želi ohraniti stabilnost, in doseči status države eh, z srednje visokim prihodkom od leta 2025, potem je ključnega pomena, da ima prebivalstvo priložnosti za to, da lahko odprto izraža svoje mnenja. Federica Mogherini, visoka predstavnica, namerava obiskati Etiopijo in sicer k malu zato, da se lahko samo gleda situacijo in da se lahko osebno pogovori glede uh, odprtih vprašanj z vodstvom države. Torej, takšna situacija. Hvala za uh, vaše prispevke in hvala za vašo bogato razpravo. Hvala. Eh, hvala, gospod komisar.